Oh. Angelis on the Schademoser report. Gospod Angelis Schademoser report. Poročilo, pardon. Mr. De Angelis gospode Angelis. Hvala, predsedujoča. Zahvaljujem se kolegici Šaldemozar za njeno poročilo, ki predvideva konkretne ukrepe za izboljšanje sistemov nadzora za dajanje na trg varnih proizvodov za potrošnike. Pobuda gre v pravilno smer za dokončanje skupnega trga in za zaščito evropskih potrošnikov. Zagotavljanje varnosti pomeni, da moramo imeti na voljo tudi mehanizme sledljivosti, eh, kar zadeva življenjski cikl proizvoda. Eh, potreben je učinkovit sistem, informacijski sistem za varnost proizvodov, eh, okrepitev eh, sistema za izsleditev nevarnih proizvodov iz tretjih držav. Na voljo imamo več sredstev za to, da organi nadzora lahko strga omaknejo tiste proizvode, ki predstavljajo veliko tveganje. Naša naloga je v tem, da zagotovimo, da so v Evropi na trgu proizvodi, ki so varni, ki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 da členi, ki, da proizvodi, ki jih uporabljamo v vsakodnevnem življenju, lahko predstavljajo grožno našemu življenju, našemu zdravju, še posebej za majhne otroke to velja. Zagotavljati moramo eh, stalen nadzor, nadzorovati pa moramo tudi trgovino po spletu. Zagotoviti moramo sodelovanje med nacionalnimi organi, proizvajalci in pristojnimi. Eh, organi, vendar pa je tukaj potrebno narediti korak nazaj in razmisliti o tem, kako ustrezno definirati nevarne proizvode. Potrebno je upoštevati ustrezen dizajn, eh, uporabo varnih materijalov, to je predpogoj. Istočasno pa moramo seveda nadzorovati tudi otroke, ki uporabljajo te proizvode. Hvala, gospa Komi. Eh, predsedujoča, eh, parlament je glasoval za poročilo o splošni varnosti proizvodov in to ustreza tudi nekemu drugemu pomembnemu napredku za zaščito pravic eh, potrošnikov. V poročilu gre za pomen sledljivosti za celoten življenjski cikl proizvoda. Komisijo se poziva, da izvede ustrezne ukrepe certificiranja in da nekaj stori pri uporabi novih tehnologij. To pomeni optimiranje možnosti tudi za potrošnika. Potrošnik eh, lahko tako spozna celotne lastnosti proizvoda, eh, gre za krepitev eh, zavesti nove tehnologije, lahko prispevajo k boju proti ponaredkom, zlasti na področju tekstilnih proizvodov. Cilj poročila je o tem, da se zagotovi zaščita potrošnikov, zlasti pa zaščita tudi vseh v Evropi delujočih podjetij, ki še niso sklenile, da svojo proizvodno prenesejo drugam. To poročilo prav gotovo daje zelo dobre rešitve za obstoječe spore, kar zadeva eh, oznako izvora za proizvode izven Evropske unije. Hvala. Bataloci. Zdaj pa v zvezi s poročilom Rivazi, gospod Bataloci. Presidente. Gospa eh, predsedojoča. In sicer sem eh, glasoval za eh, to poročilo. Gre za to, da gripa H1N1 e e dobi ustrezno obravnavo, gre za splošno vedenje, za splošna pravila, ki bi lahko veljala tudi v prihodne, če bi prišlo do izbruha te bolezni, gre za dolgo fazo izdelave tega poročila in gre za eh, transparentnost pri delovanju. To je bistvo tega poročila. Eh, gre za vzpostavitev boljšega sodelovanja med zdravstvenimi oblastmi držav članic in evropskimi inštitucijami tveganjami, eh, tako da vzpostavimo ustrezno upravljanje tveganja, ki bo usklajeno. Cili so eh, v tem, da se vzpostavi nacionalna strategija v državah članicah, nacionalni načrti, eh, gre za ustrezne zaloge cepiva, za to, da imamo na voljo strokovnjake, potrebno je ustrezno sodelovanje z zdravniki, ki so pristojni za javno zdravje in zato smo glasovali za.

Eh, kakšne so bile stvari v zvezi z H1N1. Ne vem, morda se že spominjate, kako se je vse skupaj začelo. V resnici je pravzaprav tako, da se je to začelo na določen način, potem so se stvari dokaj spremenile tudi na osnovi dimenzij tega problema. To poročilo je tako zelo pomembno zato, ker se moramo eh, naučiti, eh, kako ukrepati, kaj storiti in česa ne storiti, kako se sprejmajo odločitve, kako je potekala celotna zgodba zgodba. E, imamo pravico do tega, da izvemo, katere eh, dežele so se odzvale na določen način, zakaj, zakaj ni bilo transparentnosti in e, zakaj niso bili odpravljeni dvomi. E, obstali so dogovori in mislim, da temu ne sme biti tako. E,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 če nimamo pravega nadzora, zaidemo v krizo in to je bil tudi glavni sklep poročila o obvladovanju gripe. Na tak način lahko pride do pomembnih odločitev v varovanju javnega zdravja. Nekdani direktor OECD je dejal, da nikoli prej ni bilo na trg nešeno cepivo brez ustreznih informacij in podatkov. Zaradi tega se torej odpirajo vprašanja o eh, snoveh, o uporabi eh, cepiv. O, e, Tu gre za pomembne ločitve o zdravju ljudi na polskem, kljub pritisku javnosti in kljub medijski naglici se je minister odločil, da cepiva ne bo kupil. E, Seveda se lahko vprašamo, kakšni so bili stroški zaradi bombardiranja ljudi z napačnimi informacijami o tem, kakšno je tveganje, da zbolijo za gripo. Mislim, da je potrebno vedno podrobno premisliti in sprejeti utemeljene odločitve. Cepivo naj bi nas zaščitilo in ne ogrožalo našega zdravja. Imeli smo dolgo eh, glasovanje, večkrat 50 prošen za. Uh, besedo imamo in zato prosim, da se vsi držite svojega časa za govor. Zdaj pa v zvezi s poročilom eh, Rivelini, gospod Antinuro. Grazie, signor Presidente. Eh, hvala, gospa predsedojoča. Eh, eh, do sedaj smo imeli priporočila, ki so bila sprejeta in ki so bila provizorično omeščena v zakonodajo gre za gospodarjenje, za komercializacijo ribiških eh, proizvodov in eh, akvakulturo v sredozemlju. Eh, taka priporočila zahtevajo stabilen zakonodajni instrument, da je vse mogoče implementirati v zakonodajo skupnosti. To, kar je bilo uresničeno, da se da je bilo dodano eh, zakonodajnim aktom, to je bilo eh, storjeno danes, zato da bomo dobili boljšo eh, zakonodajo v smislu poenostavitve te zakonodaje. In dejansko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 Naša skupina podpira to poročilo, ker mislimo, da je izredno pomembno za našo skupno ribiško politiko, sploh eh, kar zadeva spremembe, ki so pred nami. Eh, tukaj na tem področju je zelo pomembna regionalizacija in eh, postopna nadgradnja teh politik. Razprava o završkih traja že leta in v naših prihodnjih ukrepih eh, se moramo osredotočiti na regionalizacijo. Najlepša hvala. Gospod Kamal. Much, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Če si pogledamo zgodovino naših skupnih sporazumov v okviru ribiške politike in kmetijske politike, Eh, je rezultat povsem jasen. Na nekaterih področjih je prišlo do povečane proizvodnje in umetnih cen, po drugi strani pa smo priča eh, upadu ribih staležev in težavam završki. Torej jasno je, da sistem ne deluje in potrebno se je zavedati, da je prava pot naprej sistem, ki bo temeljil na Eh, prenosljivih pravicah za prihodnje generacije, katerih interes je zaščititi vire za nje in za prihodnje generacije. Če bi um, lahko uporabili uh, eh, lasniške pravice tudi za ribištvo, bi imeli trajnostno ribiško politiko ne samo v Evropski uniji, ampak tudi na globalni ravni in ne bi potrebovali tovrstnih sporozumov. Najlepša hvala. Thank you, Madam Deputy Speaker. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Vsak dan se na tisoče ton mrtvih rib eh, meče z ladji v morje. Eh, te ribe potem eh, ležijo na morskem dnu in eh, se spreminjajo v nekaj nenavadnega in bogatega. In Zdaj, ko že leta govorimo o tem problemu, se je komisija odločila, da se tega problema loti, ampak uh, vsaka rešitev, ki jo predlaga komisija, prinaša neke perverzije. Uh, to bi pomenilo vsi predlogi, da uh, bi. Eh, dejansko pripeljali na obalo vse, kar ujamejo, je eh, pravzaprav. Eh, vsi ti predlogi so problematični, ker ti izhajajo iz iste težave, da nihče nima lastništva na tem in da ne znamo uh, gospodariti z viri. Uh, potrebno je poskdati uh, ribičem uh, pobudo, Eh, in jih spodbujati pri varovanju virov in eh, jasno je, kako lahko to dosežemo. Eh, hvala, poročilo podimata, gospod Rok. Podpredsedojoči, velika večina v parlamentu se je odločila, da se izrečemo za davek na finančne transakcije. Od vseh davkov, je tako imenovan tob, Torbinov eh, davek, eh, eh, pravzaprav tisti, za katerega lahko rečemo, da se nikoli ne bo uresničil, kaj ti sicer bi ga že davno sprejeli. Na začetku 70-ih let so to prvič predlagali. No, ta predlog je sedaj bil ponovno gospod Dan in čez nekaj časa bomo gotovili, da to ni bila dobra misel in to dejansko ni dobra misel uvesti v Evropi tak davek. Eh, Kaj ti denar je mogoče brez nadaljnega spraviti na druge konce in ne v Evropo. Torbinov davek ni rešitev, sploh ni rešitev za karkoli. In to je Torbin sam priznal pred nekaj leti. Hvala. Eh, gospod predsedojoči, eh, finančna in ekonomska kriza je pokazala velike pomankljivosti, kar zadeva nadzor celotnega finančnega sistema. Eh, finančna kriza je bila spremljena tudi z mnogimi proračunskimi krizami. Prišlo je do velikega pritiska na trg, do mednarodnih obveznosti, kratkoročne špekulacije kolacije so privedle do te krize eh, in eh, obstajajo povezave med regulativnim okvirom in eh, trajno s tem gospodarjenjem. Po drugi strani ekonomski stroški krize bodo še ocenjeni, kakorkoli že postalo je jasno. Eh, da si svet in Evropska unija sploh ne moreta privoščiti take obsežne krize. Potrebno je poskrbeti za to, da se taka kriza ne bo eh, ponovila. Potrebni so novi finančni eh, mehanizmi, da se je mogoče zoprestaviti špekulacijam in da finančni sektor lahko dobi ustrezno ulogo. Zato je treba na to gledati tudi pozitivno v luči spremljanja. Kannatan maailmanlaajuisen transaktiomaksun eh, eh, ehm, svetovnega obdržovanja finančnih transakcij. Komisija bi morala najprej eh, izvesti oceno, ali bi tak davek lahko uvedli na evropski ravni in takšna študija bi morala biti osnova za sprejemanje odločitev na ravni EU v eh, Londonu eh, se za dodatnim borznim davkom eh, zbirajo ustezna sredstva. Učinek, učinki v Londonu dajajo pogum, so pozitivni in zato bi morala komisija zelo hitro izvesti študijo. Eh, gospod predsedujoči ekonomska kriza ki je v preteklih letih zajela evropo je prispevala k temu da je postalo jasno da imamo velike pomankljivosti pri nas potrebujemo nove inštrumente eh, ki bodo lahko preprečili to vrstne špekulacije, ki bodo na novo eh, definirale vlogo finančnega sektorja. Eh, gre za realno gospodarstvo, za podporo dolgoročnih investicij, bremena je potrebno nakomerno razliti med različnimi finančnimi akteri. Tako nam bo eh, uspelo oblikovati nove eh, vire za to, da bi se lahko soočili z svetovnimi in globalnimi zivi, da bi lahko resničili cilje iz strategije 2020. Želim si, da bi več pozornosti posvečali ukrepom javne kontrole in preglednosti inovativnih finančnih sistemov, kajti eh, zlasti to so nujni pogoji za to uvedbo. Hvala, gospod Karon, za eno minuto. Eh, gospod eh, predsedujoči, mislim, da sprejem poročila kolegice Podimato pomeni eh, bistven napredek za ekonomsko in davčno politiko na evropski ravni, ki bo bolj uravnotežena, bolj napredna in močnejša. Eh, vsem je postalo jasno, da je to eh, nujno potrebno ko se Evropa opremlja s koordinacijo med 27 državami, zato da bi imela v roki ustrezne finančne instrumente Eh, ta situacija je prispevala k temu, eh, da je eh, bila potrebna sprava o obdavčevanju finančnih transakcij v, evropskih, v Evropskem parlamentu. Smo glasovali o teh ukrepih in to je pomembno, kajti dosežen je bil napredek in želim si, da bi svet in komisija napredovala na tej poti. Hvala signor presidente onorevoli colleghi l'attuale crisi economica ha evidenziato. Eh, predsedujoči hvala eh, ta ekonomska kriza je pokazala kakšni eh, primanjkljaji obstajajo v sistemu nadzora na finančnem sektorju potrebno je reagirati z novimi inštrumenti z novimi političnimi in davčnimi ukrepi. finančni si, tem sedaj ponovno eh, daje dobičke, ki izhajajo špekulativnih transakcij in absurdno je, eh, da eh, ta sektor ne bi bil ustrezno obdavčen. Zato je potrebna terapija in transakcijski davek, torej davek na finančne transakcije. Zato sem glasoval za to poročilo. Naprimer, na področju energetske in okoljske politike je Evropi že uspelo, da je vodilna v svetovnem merilu. E, to je dalo spodbude tudi drugim e, državam izven Evropske unije. E, mislim, da se mora enako zgoditi tudi v finančnem sistemu. Želim si, da bi komisija to hitro ukrepala in da bi pripravila legislativne predloge za to, da bi pomagala tistim, ki jih je kriza prizadela. Hvala. eno minuto, naslednji govornik, govornica. Eh, gospod eh, predsedojoči, uvedba novega davka je vedno ukrep, o katerem je treba temeljito razmisliti. Po eni strani to pomeni, da moramo imeti mehanizme eh, spodbud, da se zmanjkajo negativni vidiki, po drugi strani to lahko vodi do izkrivljanja, ki bi kaznovalo finančni sektor. In sicer gre po eni strani za um, obdavčitev prihodka iz finančnih transakcij, vendar pa je treba o tem temeljito premisliti. Taki uh, davki morajo biti stvar korenitega premisleka za to, da bi dosegli željene rezultate in da bi preprečili uh, negativne vidike. Uh, reči moram da če bo Evropska unija ločena delovala, potem ne bomo uspešni, Eh, kajti eh, potrebno je doseči, da bodo vsi sledili tem eh, zgledom. Zato sem za to, da se uvede obdočitev na globalni ravni. Gospod Sugija, z eno minuto. Grazie, Hvala, gospod predsedujoči. Danes smo na naše veliko zadovoljstvo podprli ukrepe kolegice Podimata in za nas, za italijansko eh, delegacijo Italija dei Valori, je to zelo pomembna točka. Zato smo zadovoljni, kaj ti to kaže na to, da eh, parlament eh, spoštuje ta načela, kaj ti ko je šlo za Perecovo poročilo o socialnih posledicah, smo bili tudi za obdavčitev finančnih transakcij. E, to je bilo danes storjeno s tem poročilom in zato smo veseli, da je bil izid pozitiven in ta odgovor bo e, prispeval e, k temu, Eh, da eh, se bodo prihodki z finančnih špekulacij skoriščali za realno gospodarstvo in eh, da bomo lahko izvedli cilje na področju izvajanja projektov ekoloških sprememb. Gospod Kamal. V glede na to, da smo v najhujši finančni krizi, se moramo česa naučiti. Naprimer, naučiti se moramo, da neustrezna regulativa včasih povzroča težave, kot se je zgodilo Združenem, v Združenem kraljestvu, eh, kjer smo banke spodbujali, da so posojale denar eh, neverodostojnim eh, posojilojemalcem, ki denarja niso mogli vrniti in vemo, kakšne so posledice. Razumeti moramo posledice poceni tiskanja denarja ljudje se potem odločajo za naložbe eh, brez eh, ustreznih pomislekov in se ne zavedajo, da ima denar vrednost. Eh, in ko pride do samopopravkov na trgu, potem ta kreditni cikl poči in točno to smo doživeli. Ravno tako se moramo naučiti, da banke nikde ne smejo več biti tako velike, da ne bi mogle ne obstajati. Če se ne bo nič spremenilo, potem bodo banke dobile sporočilo, da še naprej lahko delujejo tako kot do sedaj in da jih bodo davkoplačevalci vedno uh, reševali. Torej, čas je, da se kaj naučimo iz krize. Hvala. Sedaj je poročilo Estrela, gospod Lakolino. Uh, eh, hvala, gospod eh, predsedojoči. Uh, tu iz. Uh, tega poročila vidimo, da še vedno obstajajo neravnovesja med različnimi državami članicami, še ni eh, pravice do zdravja, ki bi bila posod enaka, naprimer v Romuniji, Bolgariji, tam stvari izgledajo drugače kot eh, druge. In eh, tu smo podprli resolucijo, ki ima sicer zelo um, lahko velike težave, vendar je pa to lahko zelo koristna referenčna uh, točka. Uh, Eh, dostop do zdravstvene oskrbe je tudi za ženske mnogo, ki je še zelo kompliciran, potrebna je močnejša preventiva, rehabilitacija in tudi boljši slog življenja, ki je primern, skratka zoper odvisnost od eh, drog in tako naprej. Zato potrebujemo ustrezno kohezijsko politiko, eh, ki se bo sredotočala eh, na vse te pravice. Hvala, gospa Klasa, eno minuto. Vedno gre za ohranjanje zdravja in v drugem koraku šele vzpostavljanje zdravja. Eh, in zato so pomembne povezave med eh, zdravo prehrano, med gibanjem, to je stvar tudi splošne izobrazbe, to je zadeva držav članic. Evropa bi morala izmenjevati izkušnje na področju eh, zdravstvene vzgoje in to spodbujati na različnih področjih. Glasovala sem proti temu poročilu, kajti sem proti številkam 25 do 29. Eh, kaj ti eh, to zadeva pomembne eh, odločitve držav članic. Govora je o prekenitvi nosečnosti. In tu sploh ni govora o pravici do življenja in to ni volja krščanske Evrope. Gospod Takula. Arvoisa puhemies. Mm, hvala. Eh, zdravje oziroma razlike v zdravju obstajajo v okviru EU, eh, e obstajajo različne prakse v različnih državah članicah. In eh, če si dejansko pogledamo te razlike, če želimo premostiti razlike v zdravstveni oskrbi, potrebujemo ustrezno izobraževanje, tudi na področju izobraževanja potrebujemo izboljšave. Pri tem je potrebno upoštevati socioekonomski položaj eh, oseb in ta položaj izboljševati. Osredotočiti se moramo na temeljno oskrbo, na razpoložljivost eh, temeljnih storitev. Samo tako je mogoče izboljšati situacijo v Evropi. To pomeni, potrebujemo tudi eh, izboljšavo v smeri boljših praks. Kaj ti? obstaja mnogo stvari, ki bi jih lahko v tem poročilu še izboljšali. Osredotočati se moramo na splošen dvig zdravstvenega stanja v Evropi. Sedaj poročilo žoli gospod Kamal. Um, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eden od glavnih pomislekov oziroma skrbi v zadnjih letih, ko govorimo o obdavčitvi na mednarodni ravni, je napad na države, kot so Kajmanski otoki. Vse, kar so storili, je, da so spoštovali nasvet, ki smo jim ga dali, kar zadeva vprašanja razvoja. Že leta pravimo k eh, karibskim otokom in drugim državam v razvoju, da naj se diverzificirajo, naj opustijo zgolj sladkor in banane, da naj gredo više v verigi dodane vrednosti in naj izvajajo storitve. Kajmanski otoki so zdaj to storili, 40 do 50 otokov gospodarstva eh, eh, predstavljajo, finančne storitve. Gre za vprašanje davčne neutralnosti, ne za eh, davčno utajo. Veliko eh, skladov se je tam namestilo in eh, kaj pravijo imperialisti v eh, Evropski uniji, ko jim kajmenski otoki konkurirajo glede obdavčevanja. Poskušajo napasti eh, kajmenski otoki, ker poskušajo konkurirati Evropski uniji. Sram jih bodi. Gospod Deva. sind. Gospod predsedujoči, eh, zelo težko podprem poročilo kolegice Žoli, ker govori o evropskih in globalnih davkih. 880 milijard dela, dolarjev eh, sredstev zapusti države v razvoju preko različnih eh, zakonitih in nezakonitih poti. Eh, in eh, pridejo v evropske in zahodne banke. V zameno za to mi damo 60 do 70 milijard eh, evropskega plačevalskega denarja v države v razvoju v pomoč njihovim programom. Teh 880 milijard, ki eh, uidejo iz držav v razvoju in ki se znajdejo v naših bankah, torej če bi ta denar ostal v državah v razvoju in bi se uporabil za razvoj teh držav, Eh, koliko eh, bolje bi jim šlo, koliko hitreje bi lahko rasle, imeli bi eh, pravice lastnine, razvile bi se komercialne prakse. Hvala. Zdaj pa poročilo pa postanko, z besedo ima gospod Masteda. In v momenti, in ko je Unija Evropeja kjemet. Ja, v trenutkih, ko Evropska Evropska unija oblikuje koherentnost eh, med eh, kmetijstvom, mednarodno trgovino je to bistvenega pomena. In sicer imamo tu dve bistveni točki, kmetijstvo in trgovina eh, sta med seboj povezani. Gre za vzajemno učinkovanje na regionalni, bilateralni, multilateralni ravni, vendar pa do sedaj tega še ni bilo in vedno obstajajo pogajanja, obstajajo razlike med pravili, med trgovinskimi interesi, imamo trgovinski trgovinske konflikte in to je povezano tudi z eh, kompleksnimi političnimi kmetijskimi ureditvami. Eh, s tem se zasledujejo bistveni cili, naprimer eh, oskrba prebivalstva. In bistveni ziv danes je, da se najde ustrezno ravnovesje med komercialnimi in nekomercialnimi vidiki. Ta politika je merodajna, zato ali želimo dosegati te cilje, ne da bi ogrozili dinamiko. Hvala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 Tukaj pa ima eh, poglavitno vlogo pravična konkurenca. Evropski kmetje in proizvajalci hrane morajo spoštovati zelo visoke standarde kakovosti in druge standarde. Evropska unija pa eh, po drugi strani skoraj nima nikakršnega nadzora nad proizvajalci iz tretjih držav, iz katerih uvažamo velike količine živil. To vrstni trgovinski sporazumi so nepravični do naših lastnih kmetov. Hkrati pa je to zelo škodljivo tudi za naše potrošnike. To moramo spremeniti in čim, čim prej. Gospod Nikolson. Najlepša hvala predsedujoči. Najprej naj povem, da sem glasoval za to poročilo, ker mislim, da zelo jasno opredeljuje probleme, s katerim se sooča evropsko kmetijstvo in evropski kmetovalci, sploh ko gre za eh, trgovinsko politiko. Eh, evropski kmetijski eh, sektor ne bi posmel stati žrtev eh, zagotavljanja trgovinskih sporozumov, naprimer z Merkosurjem, vendar pa nažalost imam čutok, da je prav to smer, v katero se smeri, stvari razvijajo. Zdi se, da se evropsko kmetijstvo lahko uporablja v uh, pogajanjih in eh, če se bo to dejansko še naprej dogajalo, bo prišlo do velikih težav, predvsem v živino reji. Eh, kar zadeva enakovredne standarde, nihče ne sme eh, biti deležen popuščan in proizvajalci, ki uvažajo Evropske unije, morajo biti podvrženi enakim standardom kot našim proizvajalci. Eh, Eh, ravno tako nisem zadovoljen z odnosom komisije do parlamenta na tem področju. Eh, nesprejemljivo je, da nam ne posredujejo informacij in želim, da se eh, tukaj naša vloga upošteva. Najlepša hvala gospodu Skrtini. Je ni več v dvorani, potem pa gospod Zip sprawozdanie kolegi papy stamkos przynosi. najlepsza chwała. Poročilo gospoda Povostankosa vsebuje zelo koristne sklepe. Evropska unija eh, sodeluje v najrazličnejših pogajanjih z različnimi trgovinskimi bloki. Trgovina s kmetijskimi proizvodi je izredno pomembna, sploh kar zadeva dostop do evropskih trgov. Eh, V zadnjih štirih letih smo iz neto eh, izvoznika sladkorja postali neto uvoznik sladkorja. Uvažamo celo vrsto proizvodov iz številnih držav v razvoju. Na evropski trg vedno znova uvažamo proizvode, ki se proizvedejo v skladu z drugačnimi standardi. In to seveda eh, pomeni, da velik del stroškov nosijo naši kmetje. Imamo skupno kmetijsko politiko, ki se financira iz našega lastnega proračuna in zato ne smemo sprejemati odločitev, ki šibijo to politiko. Potrebujemo sinergijo med SKP in našo trgovinsko politiko. Gospod. Pottaa kyllä se eno minuto. Saa puhemies, haluan myös muutaman sanan sanoa tästä papasta. Eh, gospod predsedojoči, eh, nekaj besed v zvezi z poročilom papa Stamkos. Eh, to je zelo utemeljeno poročilo, ki podaja zelo široko sliko o evropskem kmetijstvu in mednarodni trgovini na tem področju. Trgovina je tudi instrument eh, kmetijske politike. Eh, del proračuna je prav tako namenjen temu. Ko govorimo o evropski politiki, vedno hkrati govorimo tudi o kmetijski politiki. Iz eh, tretjih držav se v EU uvaža zelo veliko kmetijskih proizvodov, hkrati pa je treba paziti na to, da posod v Evropski uniji, tudi v najbolj eh, oddaljenih področjih, še vedno vzdržujemo kmetijstvo in sem sodi tudi kmetijstvo na finskem. Eh, to je etični vidik, eh, ki naj bi obveljal tudi v prihodnje. Gospod Rotisovski, z eno. Čekuje, panje Prševodničonce, glasovam za raport. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Glasoval sem za poročilo in poročevalcu želim čestitati. Saj sem zelo zadovoljen, da je Evropski parlament za veliko večino podprl ta dokument. S tem smo pokazali, da eh, smo za varne kmetijske proizvode, ki pa jih ogrožajo nelojalni eh, pogoji mednarodne trgovine. Obstajajo tudi lobiji katerih namen je zmanjšati proizvodno hrane v Evropi in ki želijo povečati uvoz eh, živil iz eh, tretjih držav. Spomnimo se, kaj se je dogajalo s eh, reformo sladkornega trga in proti tem lobijem se moramo boriti, kajti poskrbeti moramo za varno oskrbo za živili na evropskem trgu. Živimo v času, ko povpraševanje po hrani eh, rase. Si, bati se moramo tega, da bi ne bi porezali, da ve, na kateri živimo. Gospod predsednik, trgovina mora sloneti na načeljih lojalne konkurence. To bi moral biti tudi dober razlog za naš razvoj. Take politike potrebujemo tudi zato, da bomo zmanjšali revščino in olajšali eh, Eh, prehrambno krizo. In kmetijstvo je izjemno pomembno, zlasti za nove države članice v Evropski uniji in eh, schem neposrednih plačil predvideva tem državam nižja plačila kot pa za stare države članice. Istočasno pa se morajo te nove članice eh, soočati s proizvodi iz tretjih držav, iz Latinske Amerike, naprimer, eh, ki eh, so obremenjene z eh, nižjimi davki in dajatvami. Zato podpiram to poročilo, kaj ti zahteva revizijo trgovinske politike in tudi spremljanje standardov, ki morajo biti enaki za tretje države tretjim državam lahko odpremo trga le, če nam uspe kompenzirati izgube, ki eh, jih prinaša uvoz iz teh držav. Hvala lepa. Much, Gospod Kamal. Hvala lepa ko se pogovarjam s svojimi prijatelji v mnogih uh, revnih državah na svetu in jih vprašam, kakšen je najboljši način, da vam pomagamo pri boju z revščino v vaši državi. Često rečejo, ni pomoč tisto, kar potrebujemo, ampak pomagalo bi nam to, če bi vi pomagali podjetnikom v naših državah, da bi ustvarjali oni bogatstvo in da bi mi lahko trgovali za Evropsko unijo. Je, en od problemov uh, pa je ravno SKP. ZDA imajo vse vrste subvencij, ampak mi sicer pridigamo o e, prosti trgovini, ampak smo hipokritični, kajti zapiramo svoje trge dobrim proizvodom iz državo razvojo. Na vrhu vsega tega pa uporabljamo tudi neke fitosanitarne e, in sanitarne standarde. Seveda potrebujemo varno hrano, ampak često te standarde uporabljamo v obliki netarifnih ovir za uvoz iz e, DVR. Eh, kajti čas je, da zaupamo potrošnikom, naj potrošnik eh, se odloča o tem, kaj bo kupil in nehajmo subvencionirati neprofitne in neizvedljive industrije v Evropi. Hvala. Gospod Hanon. Gospod predsedujoči skupna kmetijska politika Evropske eh, unije je edinstvena po svoji, eh, po svoji potrasnosti in pa sebičnosti, hipokritičnosti in imoralnostjo. Ob koncu 50-ih let je argentinski veleposlanik v EU eh, bil govornik držav v razvoju in je rekel, če morate subvencionirati svoje kmete, to razumemo. Ni nam sicer všeč, ampak razumemo, ampak prosim, ne. Eh, prizadenete potem naših trgov tako, da boste enostavno odlagali svoje proizvode na naše trge. In v zadnjem krogu eh, po, pogajanj smo slišali optimistični naslov vse razen orožja, zato ker eh, se seveda Evropska unija trudi obdržati svojo subvencionirano pozicijo na tem sektorju. Eh, Ampak pogledajmo, kaj se je zgodilo. SKP obstaja že od 60. leta in Evropska unija to dela najdlje časa. In če je to e, e, tisto, kar smo naredilo, naredili, je to slabo. Poglejte, e, kaj se dogaja z ekologijo in tako naprej. Kaj pa sploh mislimo? Deva, Gospod Deva. Običajno se s prijateljem Kamalom strinjam sto odstotno, ampak danes pa ne. Sam sem prišel do svojega mnenja in o tem sem razmišljal dolgo in poglobljeno. Varna hrana je zelo pomemben vidik na eh, še rasti prebivalstva na svetu. Evropska unija mora biti eh, samozadostna, kar zadeva eh, varno hrano. Torej, samozadostnost ne pa presežna proizvodnja, ki jo potem odvračamo eh, od odlagamo v državah v razvoju oziroma eh, se ne smemo odločati niti za premalo proizvodnje. Samo zadostnost v Evropi, v Aziji in v Afriki in pa ZDA. Kajti, če bo do vsi te kontinenti samo zadostni, potem lahko vse pade na pravo mesto v okviru mednarodne trgovine. S hrano se ne smemo igrati. Hvala. Uh, Eh, hvala. Sedaj poročilo Häusling, gospa Klas. Glasovala sem za poročilo Hoisling. Eh, beljakovine so nujno potrebne. Evropa mora postati aktivna in zagotoviti jasno oskrbo za beljakovinami. Tu je treba poštevati vse možnosti. Podpirati je treba rejo raziskave, izobraževanje kmetovalcev, um, uporabiti prednost kolobarjenja in starih eh, praks obdelovanja. Eh, Kaj ti tega krogotoka ne smemo izgubiti izpred oči. Komisija mora prav tako eh, preverjati eh, prepoved eh, krmljenja pri, prežeko, pri prežvekovalcih z določenimi substancami. Tu so potrebni ostri ukrepi za zaščito človeka in okolja. Ta hip se uničujejo pomembni nosilci beljakovin, samo zato, ker nismo sposobni organizirati prave predelave teh produktov. Hvala. Čovski je na laptopu. Gospod Pojtišovski, za eno minuto. Panie przewodniczący, no żałuję, że. Gospod e, predsedujoči, najlepša hvala. Obžalujem to, da, je, da smo sprejeli nekaj e, slabih predlogov sprememb. Gospod Heusling e, je zahteval, da se njegovo ime črta zaradi tega in tudi sam uh, imam resne pridržke. Zdi se mi, da je napak imeti predloge sprememb, ki spodbujajo uvajanje eh, gensko spremenjenih organizmov. GMO so eh, nevarnost za evropsko varno hrano. In tako mislim, tako kot gospod Heisling. Sedaj pa poročilo eh, gospe Nedelčeva. Gospod Danches. Eh, hvala, gospod predsedojoči. Eh, zahvaljujem se zlasti poročevalki, kajti ko govorimo o enakosti žensk in moških v današnjem svetu, potem to ne sme biti samo retorična vaja. Gre za strateško vprašanje, kulturno pa tudi ekonomsko. E, to je razvidno iz številk pri stopnjah zaposlitve pri moških, če bi bilo in ženskah, če bi bilo to e, po tu so še vedno veliki razkoraki. Ta kriza ne sme prispevati do tega, da napravimo korak nazaj, ampak moramo napraviti korak naprej za to, da nekaj napravimo za zaposlovanje žensk. Potrebujemo politiko zaposlovanja, ki bo usmerjena, eh, ki bo usmerjena tudi v odpravljanje eh, kriz eh, in omogočanju anticikličnih rešitev. Potrebne so pozitivne politike za zaposlovanje žensk in za ustrezno izobraževanje, za spodbujanje podjetništva. Imamo pa tudi še nek fenomen, s katerim se moramo eh, ukvarjati. Nasilje eh, zoper ženske. Evropa eh, se mora ustrezno opremiti tudi za preventivo na tem področju. Hvala. Hvala, gospod Rode, za eno minuto. Tak, formand. Når man øh, har lyttet. Ah, voilà. Gospod predsedojoči, če si pogledamo razpravo eh, o kvotah za ženske eh, na različnih področjih, potem lahko ugotovimo, da eh, potekajo nekakšni boji venistrelskih jarkov. Eh, Eh, sem proti eh, kvotam, zato ker je to slabo za kvalificirane ženske, eh, ki se potem avtomatično marginalizirajo v podjetjih in v vodstvih podjetij. Lahko bi izbrali pragmatični pristop in rekli podjetjem, ki kotirajo na borzi, ne bi mogli predpisovati nekih ciljev Mm, mislim, da bi bilo to dobro za ženske, za podjetja, eh, ker eh, bodo lahko sami določali svoje cilje eh, in tu moramo biti pragmatični v interesu žensk in podjetij. Hvala, gospod Selatani. Gospod predsedujoči, glasovala sem za poročilo enakost ženskih in, in moških in uh, za poročilo o revščini žensk v Evropi. In eh, veseli me, da danes uh, govorimo o tem, uh, ko praznujemo soto obletnico Mednarodnega dneva žena. Glede enakosti žensk in moških je potrebno razmišljati o enakosti glede dostopa do uh, Ehm, izobraževanje in tako naprej, vendar pa so potrebni tudi nadaljni ukrepi za to, da bi eh, te ukrepe ustrezno uresničevali. Izobraževanje žensk se je povečevalo v preteklih letih, imamo več absolvent kot absolventov na eh, fakultetah, eh, vendar pa so ženske še vedno slabše plačane, so slabše zaščitene potrebno je spostaviti fleksibilni delovni čas. Ženske ne morejo vedno ustrezno delati zaradi tega. Potrebna je solidarnost eh, tudi z iranskimi ženskami, ki se zauzemajo in demonstrirajo za eh, pravice žensk. Gospa Saporska. Gospodite mi, da na hitro razložim, zakaj resolucije nisem podprla ker ocenjuje leto 2010 z vedika kakovosti, eh, z vedika enakosti, pardon, Eh, resolucija res podpira eh, enakost med moškimi in ženskami, ampak istočasno podpira tudi eh, prekinitev nosečnosti in to je v nasprotju z listino Združenih narodov, ki pravi, da se abortus nikoli ne sme uporabljati kot metoda kontrole rojstev. In eh, to pomeni, da ta rezolucija ignorira pravico do življenja in ta pravica do življenja je omenjena tudi v osnovnih dokumentih EU in zato sem presenečena, da je Evropski parlament sprejel to besedelo in sedaj pozivam nacionalne organizacije, da izrazijo svoj protest nad tem. Gospod Takola, za eno minuto. Arvoisa puhemies, minusta on erittäin Gospod predsedojoči, eh, to je zelo pomembna tema, eh, o kateri razpravljamo v Evropskem parlamentu glede enakosti žensk in moških. Ne samo danes, ko imamo to slovesno prireditev, ampak eh, vsak dan. Dejstvo, da smo ženske in moški je bogatstvo, ki ga imamo. Zato potrebujemo tudi enakost Eh, med ženskami in moškimi. Paziti je treba na to, da v 21. Eh, stoletju spostavimo Evropo enakosti. To pomeni na delovnem mestu, kjer bi bili moški in ženske deležni enake obravnave. E, imamo možnost, da se borimo proti temu, da so ženske vedno na slabšem na trgu dela, da so slabše plačane. Eh, potrebujemo torej enakost na trgu dela. Kar zadeva kvote, jih potrebujemo toliko časa, eh, dokler ne bomo imeli dejanske enakosti med ženskami in moškimi. Hvala. Gospa Bilbao, za eno minuto. Gracias, presidente. Ojemos. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes smo podprli še eno pobudo, ki nam bo omogočila uresničiti to, kar govorimo o ženske so eh, visoko izobražene, imajo veliko veščin, eh, vendar pa še vedno obstaja diskriminacija med moškimi in ženskami. Invalidne ženske in pa priseljenke trpijo zaradi dvojne diskriminacije. Mi ne dajemo nobenega dobrega primera. Poglejmo si sestavo komisije eh, sveta Poglejmo si predsedstvo parlamenta, eh, so, eh, računskega sodišča, centralne banke. Žensk je videti zelo malo, tudi med eh, predsedniki političnih skupin v, Evropski, v Evropskem parlamentu ni ravno dosti žensk. To je še vedno moški svet, zato sem to pobudo podprla. Verjamem tudi v kvote za doseganje teh ciljev. Hvala. Gospa Vajda, za eno minuto. Kaj stavu, ko si veš, te si bio majru zlobo? Najlepša hvala. Situacija za ženske se je izboljšala in zato bi rada eh, opozorila na tri vidike, na katere moramo biti še vedno pozorni plačila oziroma plače. Tu obstajajo še ogromne razlike, te so še večje po krizi, kajti podprli smo banke, nismo pa podprli vrtcev in šol, kjer delajo v glavnem ženske. Eh, drugič, stopna rodnosti v Evropske unije je izredno nizka in v novih državah članicah je tudi podpora materam zelo nizka, tudi diskriminacija na trgu dela obstaja. In tretjič, v politiki bi bil, eh, bilo idealno razmerje 50-50, ampak v politiki je malo žensk in to vidimo tudi eh, pri zastopanosti žensk na vodilnih mestih. Mislim, da to poročilo ne gre dovolj daleč. Hvala lepa gospa Jeten Maki za eno minuto. In raportin puolesta ja äänestin myös. Lepa gospod eh, predsedujoči, glasovala sem za poročilo in za kvote. In želela bi se eh, komisarki Redingovi zahvaliti za to, ker je zagrozila s tem, da bo ukrepala če ne bomo videli več žensk v upravnih odborih podjetij, ki kotirajo na eh, borzi. V bistvu komisarka s tem samo uporablja osnovne pogodbe Evropske unije, ki pravijo, da so moški in ženske enaki. Vem, da so kvote kontroverze, so tudi e, čustvene in ne predstavljajo prave demokracije, ampak niti trenutna situacija ni demokratična. E, Eh, na finskem so bile kvote na občinski ravni uvedene pred 10-15 leti. Veliko odpora je bilo takrat. Ženske so mislile, da niso kvote dobre za ženske in da niti nimamo dovolj, dovolj žensk, da bi zapolnili te kvote. Ampak sedaj je žensk dovolj in praksa je pokazala, da so se kvote zelo dobro obnesle na občinski ravni. Gospod Hanon, hvala lepa, da ste prišli in predsedujete. Zahvaljujem se tudi vašim sodelovcem sodelavcem. Eh, nedavna sodba proti diskriminaciji eh, med ženskami in moški pri zavarovanju eh, je sodba, ki kaže veliko slabosti. Poglejmo si sodno prakso, se je, je zelo malo. Evropska unija uporablja presedance sodišča za človekove pravice, potem pa pomankanje zaupanja. Takrat, ko je bila eh, direktiva sprejeta, je bilo jasno, da so aktuari dokazovali, da bi taka razlika v plačevanju avtomobilskega zavanja bila pravična. In poglejmo, recimo, na pa napad na prosto sklepanje pogodb. Če se midva želiva eh, zavarovati oziroma skleniti zavaro, eh, zavarovanje, kaj naj država tu počne? Kaj pa sploh je to eh, povezano z Evropsko unijo? Seveda lahko vsaka sama država tu odloča. In to sodišče predstavlja tiranijo in grožno. Hvala. Gospa Plam. Eno lepo. Gospod Antoniozzi, za eno minuto. Sì, signor Presidente, le condizioni di povertà. Uh, gospod predsedujoči, uh, revščina žensk eh, je dejstvo, že dolgo časa ugotavljamo, da to ni samo rezultat ekonomske krize. Uh, Eh, glasoval sem za poročilo kolegice Plam, prepričan sem, da je potrebno na evropski nacionalni ravni eh, poskrbeti za nadaljni napredek na področju enakosti spolov. Eh, ukrepi v tem poročilu so smiselni, prav gotovo niso izčrpni, predstavljajo pa napredek za to, da se urečuje strategija Evropskega pakta enakosti žensk in moških. Eh, potrebni so specifični programi, ki bodo prispevali k aktivnemu vključevanju žensk na trg dela in to je najboljša odločitev v tem smislu, je pa tudi temeljnega pomena, Eh, da so taki programi usklajeni na lokalni, na evropski ravni, da obstaja določena oblika koordinacije za našimi zunanimi partnerji. Hvala. Gospa Bilbao. Gracias, presidente. La mujer. Hvala, gospod predsedujoči. Ženske so vedno opravljale nevidno delo doma, brez plačila in brez vsakršne pogodbe. In to nam ni bilo všeč. In sedaj pa smo ženske sicer bolj prisotne na trgu dela, še vedno pa so ženske zelo izpostavljene revščini, zlasti v času gospodarske krize. Eh, revščino moramo eh, odpraviti, zato podpiram to pobudo, kajti njen cilj je zmanjšati razlike med moškimi in ženskami. Moramo začeti uporabljati eh, aktivne politike za poslovanje in pa revidirati eh, sisteme zaščite. Eh, pozorni moramo biti na starejše ženske in invalidke. Ženska moramo pomagati, da bodo imele lažji dostop do trga dela, od tega bomo imeli vsi koristi. To bo povečalo tudi BDP kar smo lahko videli na podlagi različnih študij. To je stvar pravice in pravičnosti, ampak tudi priložnost za boljšo konkurenčnost Evrope. Najlepša hvala. Zasedanje je prekinjeno do 15. torej dober tek.